Good evening, colleagues. Um, we'll begin with point one. Lepo pozdravljeni, kolegi. Začel bom z prvo točko na dnevnem redu. Komisarka Jurova bo k nam prišla šele ob 8. uri zvečer, zato se bo ta točka začela ob 8. in ne ob 19. uri in 45 minut. Tako da, um, če nihče ne ogovarja, bomo sprejeli ta spremenjeni dnevni red. Dve točki sta danes na dnevnem redu. I go into the items of business just to see again the linguistic profile. Uh, naj povem, uh, da, da tolmačenje v irščino, danščino, malteščino in hrvaščino in danes. Item Oziroma hrvaščino tolmačenje imate, v danščino, irščino, malteščino pa ne. Začeli bomo z izjavo kandidata za novega izvršnega direktorja Evropskega urada za podpor azilu. Pozdravljam Joseja Carreiro, to je kandidat, ki ga je izbral upravni odbor EASA na sestanku 22. januarja. Imenovali so ga za kandidata za izvršnega direktorja v skladu z 30. členom uredbe o EAS-u moramo izbranega kandidata povabiti v pristojni odbor v Evropskem parlamentu, zato da se lahko kandidat v odboru predstavi. Dajemo besedo za maksimalno 10 minut, potem bodo dobili besedo še koordinatorji odbora Libe in pa drugi poslanci, ki bodo želeli sodelovati v krogu vprašanj in odgovorov. Izvolite, gospod Karejra, na voljo imate do 10 minut. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanci odbora Libe. V veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj, um, ko me je pred nekaj dnevi izbral upravni odbor EASA. Naj vam predstavim eh, načrt v petih točkih za upravljanje EASA v naslednjih petih letih. Še pred tem pa bi se želel na hitro predstaviti. Uh, sem eh, portugalec, eh, že več kot 20 let delam na visokih položajih po različnih delih sveta, imam izkušnje na področju upravljanja kriz v okviru ZN, potem eh, imam izkušnje tudi na področju humanitarnih dejavnosti v Aziji, v Afriki in pa Evropi. Um, V Frontexu so bil eden izmed uh, upravnih direktorjev, uh, zlasti v času arabske pomladi, v času odziva na arabske pomladi uh, in sodeloval sem tudi v načrtovanju in pripravi drugih operacij Frontexa. Prav tako sem bil svetovalec številnim velikim podjetjem v zasebnem sektorju, svetoval sem Lloydu in pa Ernstu in Jangu. Uh, Eh, mislim, da mi moje poklicne izkušnje omogočajo, da bi uspešno upravljal EASO v naslednjih petih letih, zlasti, ko gre za porabo sredstev in za doseganje ciljev, ki si jih je zastavil EASO. Eh, no, nimam veliko časa na voljo, 10 minut, sedaj samo še 9 minut. Naj vam eh, predstavim moj eh, načrt v, petem, v petih točkah. Glede tega, kako bi si želel upravljati agencijo EASO, gre za splošni pogled upravljanja na visoki ravni, torej gre za to, kakšne bi morale biti naše prednostne naloge in na kaj bi se morali osredotočiti pri našem delu. Po dogodkih lanskega leta na področju priseljevanja, po načrtu sveta, ki je bil sprejet novembra, je Evropska komisija objavila Evropsko agendo za priseljevanje. Tukaj predvideva veliko ulogo eh, urada za podporo azilu in to je za nas nekaj novega. Do sedaj nismo imeli ustreznih mehanizmov za delo na terenu in tudi zato nismo imeli primerno usposobljenega eh, osebja. Sedaj pa je to naša glavna prednostna naloga. Osredotočiti se moramo zlasti na žarične točke in na mehanizem namestitve naša operativna podpora mora tukaj ponuditi dodano vrednost za države članice, zlasti eh, za Grčijo in Italijo. To je eh, v zadnjih eh, nekaj mesecih glavni fokus našega dela. Naše delo mora postati bolj operativno, bolj učinkovito, osredotočiti se moramo na doseganje rezultatov, torej ko gre za upravljanje vstopnih točk in pa uh, priseljenskih tokov v Italiji in pa v Grčiji. Eh, prav tako se moramo odzvati na potrebe posameznih držav članic. Obstajajo različni izzivi eh, v posameznih državah, v Grčiji, v Italiji. V Grčiji smo namestili nekaj eh, mobilnih pisarn, potem fleksibilne zmogljivosti na petih otokih. Osem pisarn smo odprli v Grčiji v manj kot petih mesecih in te Pisarne smo opremili za mobilno komunikacijo, za računalniki, z um, um, ekipami strokovnjakov. Um, migrante sprejemamo, jih uh, um, popišemo in jim uh, opišemo, kakšne so njihove možnosti za prošnje za azil. Prav tako smo kupili uh, opreme, uh, potem uh, ponujamo tolmačenje. Uh, Um, socialno pomoč uh, in uh, se ukvarjamo tudi z začetnimi koraki pri izvajanju mehanizma namestitve. To je veliko dela za agencijo, ki prej ni imela izkušenj na tem področju, ampak to je sedaj moja glavna prednostna naloga in pa prednostna naloga moje ekipe na Malti. Pri drugi in tretji prednostni nalogi gre za nadaljevanje portfoljev proizvodov, eh, ki so že prej obstajali v EASU, ko gre za usposabljanje, za izobraževanje. Eh, je treba državam članicam dopovedati, da niso potrebe v regijah povsod enake recimo države okrog eh, Balkana se razlikujejo od severnih držav, potem spet Grčija potrebuje drugačno obliko podpore in vsega, vseh teh razlik se moramo zavedati. Prav tako moramo analizirati podatke o izvornih državah, o varnih državah, o pogojih za ponovni sprejem o, eh, in o omrežjih analize podatkov in izmenjavanja podatkov. Ehm, te dele našega dela je treba posodobiti, ob tem upoštevati potrebe posameznih regij in držav. Ehm, torej gre za analizo informacij, podatkov, ehm, nazorovanje kakovosti našega dela in tako naprej. Pohitev bom, vredno se mi časa že izteka. Vsi se verjetno zavedate, koliko je bilo vrhov, sklepov, srečanj na visoki ravni v institucijah v zadnjih šestih ali petih mesecih. Naj vas opozorim na vrh, ki je potekal z Eh, širi vlad in, eh, in eh, držav Zahodnega Balkana. Ob zaključku tega vrha je Frontex zaprosil EASA naj odigra pomembno vlogo v tej regiji. Sestali smo se s predstavniki Srbije, Makedonije, imamo ekipe na terenu in jih podpiramo pri njihovih prizadevanjih za upravljanje migranskih tokov. Potem, uh, smo novembra imeli vrh v Valeti, kjer smo sprejeli obširne sklepe na 15 do 20 straneh. Recimo na peti, sedmi ali osmi strani eh, lahko najdete celo stran, ki govori samo o novih nalogah EASA v državah izvora v Afriki. Potem sprejeli smo tudi eh, Um, Sprejeli smo tudi dogovor za Turčijo, eh, svežen, ko gre za podporne aktivnosti, ko gre za ponovni sprejem. To je verjetno tretje področje zunaj meja Evropske unije, kjer mora naš urad opravljati nove naloge. In na zadnje sem dobil tudi pismo iz eh, Evropske službe za zunanje delovanje. EASO so naprosili naj eh, predstave njih koncept o tem, kaj bi lahko počeli na področju sosedske politike. EASO ima tukaj že nekaj izkušenj. Ehm, nek naš projekt se v teh mesecih eh, izteka. Gre za, tudi za izgradnjo zmogljivosti v državah, kot so mm, Maroko, Tunizija, Jordanija, uh, in uh, Evropska služba za zunanje delovanje nas pravzaprav uh, um, poziva naj razširimo te aktivnosti. Torej gre za Afriko, za Balkan, za države na Bližnem vzhodu. Eh, vse to priča o tem, da ima EASA sedaj uh, močno zunanjo razsežnost ki jo je treba podkrepiti za konkretnimi dejavnostmi skupaj z državami članicami, z našim upravnim odborom in morda celo z eh, pomočjo vašega odbora. Ampak prav gotovo eh, bo imel eh, EASO v letu 2016 veliko zunanjih nalog, ki jih nekako ne smemo ignorirati. In pa ne na zadnje, naša služba raste in zato je treba o tem bolje sporočati. To bo moja uh, zadnja prednostna naloga, torej gre za komunikacijsko mreže, za sodelovanje s civilno družbo, za drugimi odloženimi stranmi, kot so kot recimo vaš odbor, potem nevladne organizacije. Skratka, vse uh, tiste, ki so dejavni na področju azila in pa migracij. Uh, To so moje prednostne naloge, ki bom vzel zelo resno v petih letih mojega mandata. Potem notranji gledano bomo trebovali um, uh, visoke uradnike, um, uh, boljše notranje upravljanje, zagotoviti moramo um, odgovornost in odločnost in uh, sam sem se zavezal temu, da bo naš urad postal še bolj učinkovit. Uh, To je na kratko opis mojih nalog v naslednjih nekaj letih. Želim eh, na strokoven način pristopiti k izvajanju naših nalog in našega programa. Hvala lepa za vašo pozornost. Na voljo sem vam za vprašanja. Gospod predsednik, hvala lepa, da ste mi dali to priložnost. Hvala lepa, gospod Carrera. Ehm, verjetno boste lahko ugotovili, da v tem odboru obstaja veliko znanja, sodelovali smo v vseh pomembnih trialogih, tudi ko šlo za uredbo o EAS-u, eh, e dobro poznamo, kako deluje ta eh, urad, tako da vam bomo prav gotovo lahko v prihodnje nudili pomembno podporo. Začeli bomo z eh, krogom vprašanj in odgovorov, začeli bomo pri gospodu Koelju. Sr. Presidente, quero começar por felicitar o meu compatriota. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad čestital gospodu Koreiri za imenovanje. Čestitam eh, mu tudi za to, da se nam je danes eh, pridružil. Imamo uh, načrt, ki ga je predstavil gospod Korejra, ki vseboje pet točk. Seveda niste novi na tem položaju, tam ste bili tudi uh, kot izvršilni akter. Predsedstvo je uh, se že podvojilo, prosili ste za okrepitev človeških virov, za žarišne uh, eh, točke. Države članice beležijo pomankanje človeških virov, želijo si več sredstev za to, da bi lahko žarišne točke bolje delovale. Ali menite, da se lahko uh, ta urad sooči uh, z izzivi, s katerimi uh, se soočate in uh, kakšne so vaše napovedi za prihodnost? Bojim se, da je vprašanje beguncev postalo glavna naloga EASA. Eh, ta operativna naloga bi lahko skrivala tudi druge naloge. A menite, da je pravni okvir urada eh, ustrezno prilagojen za izzive, s katerimi se soočate, kljub temu, da je ta okvir precej eh, nov. Ali pa bi morali revidirati ta pravni okvir in vzpostaviti novega? Hvala. Gospa Sipel. Thank you very much. Hvala lepa. Želela bi si, da bi kar največ kolegov sodelovalo v tej razpravi, zato se bom sama izredotočila samo na en vidik. Evropski urad za podporo azilu ima za glavno nalogo to, da podpira države članice pri um, našem bolj ali manj skupnem evropskem azilnem sistemu. Torej, v glavnem gre tukaj za sodelovanje, za izmenjavo najboljših praks. Če se ogledam vaše delo v zadnjih letih, lahko rečemo, da je EASO ena izmed manjših agencij, nima zelo velikega proračuna. Uh, in zato koordinacija dela v državah članicah ni bila dosedaj enostavna. Sedaj ste pravilno omenjali tudi zunanjo razsežnost eh, vaših dejavnosti. In eh, čeprav se načeloma strinjam s tem, da ima naša azilna politika tudi zunanjo razsežnost, se sprašujem, kako boste lahko izvajali aktivnosti na tem področju, ali boste ob tem aktivirali še druge eh, evropske institucije oziroma ali bomo potrebovali več sredstev in osebja za EASO, zato da bomo lahko notranjo razsežnost dopolnili z zunanjo razsežnostjo dejavnosti. No, da bi lahko povedali, kaj v zvezi s tem, eh, kako predvidevate, da bo potekalo to delo glede na trenutne izzive, kako boste sodelovali z državami članicami, kako boste poskrbeli za zunanjo razsežnost in če bi morali izvirati med obojema, na kaj se boste osredotočili. Hvala lepa, gospa Ernst. Oh, um, Timothy? Timothy, ali ste se javili k besedi? Niste na seznamu, ampak dobite besedo kot koordinator. Izvolite, Timothy. Thank you, Cornelia. Najprej koordinatorji, potem pa Kornelija, če dovolite. Hvala lepa. Tudi jaz pozdravljam gospoda Karejro. Eh, eh, Strenjam se z gospodom Koeljom. Mislim, da je njegov uvod bil zelo jasen. Nažalost pa stvari, s katerimi se bo moral uh, ukvarjati pri svojem delu, nikakor niso jasne. Um, izpostavil bi dva vidika. Sedaj je situacija takšna, da eh, tiste države članice, ki dobijo največ eh, prošen za azil, um, trpijo zelo velik pritisk, eh, če bi želeli spolnjevati vse zahteve iz Dublinske uredbe. Uh, Zato me zanima, glede na to, da so vaši viri omejeni, v kolikšni meri ste lahko, lahko praktično pomagamo tem državam pri soočanju s temi pritiski. In pa drugič, eh, preučujemo mehanizem za namestitev. Jaz sem poročevalec v tej zadevi, ampak ko gre za Eh, namestitve, kakšni kriteriji bi morali tukaj obveljati, torej ne samo kar se tiče porazdeljevanja številk, ko eh, bi, bi morali premestiti, namestiti določene ljudi, kakšne kriterije bi morali pri tem upoštevati, ko gre za potrebe, želje, kulturno kompatibilnost, torej po kakšnih kriterijih naj odločimo, kam namestiti te ljudi. Zanima me, če imate kakšen pogled o tem in ali smo pri tem lahko praktični, glede na uh, razsežnost križ. Kornilja, en. Ja, vielen Dank, Sonisa. Hvala lepa. Imam vprašanje. Če si ogledamo veljavno uredbo o EAS-u, potem v 30. členu piše, da mora direktor pred imenovanjem nastopiti v našem odboru, zato da si lahko odbor dejansko oblikuje neko mnenje o kandidatu. Klot, čakam te. Torej, uh, sprašujem tudi našega predsednika. 30. člen uredbe o EASU govori o tem, da je treba pred imenovanjem eh, izvršnega direktorja predstaviti tega odbora tudi v našem odboru in potem naj bi imel odbor možnost pripraviti mnenje od kandidatu. Zanima me, eh, zakaj ti postopki niso bili spoštovani, ali bomo lahko pripravili to mnenje oziroma ali je to samo nekakšen neformalni eh, klepet. Potem, povedali ste tudi, da ste bili svetovalec podjetju Ernst in Young. Zanima me, kakšni bi bili vaši predlogi o reformi EASA? Kaj bi predlagali, poleg tega, o čemer ste sedaj tukaj govorili? In pa še najpomembnejše vprašanje, če si ogledamo naloge EASA, je tukaj pomembno predvsem izvajanje skupnega azilnega sistema. Kako boste zagotovili to ustrezno izvajanje, če države članice vsak dan pri tem kršijo mednarodne in evropske zakone. Gre tako za sprejem, kako tudi za postopke in priznavanje statusa. Kako boste ukrepali v tem primeru, ko se države članice požvižgajo na to, kakšna je pravzaprav trenutna veljavna zakonodaja na evropski ravni? Hvala, Kornelija več upravilen sem bil. Poslušal sem te, ampak eh, zapleklo se mi je tukaj pri seznamu koordinatorjev in to sem popravljal. Prav je, da si zastavila vprašanje v zvezi eh, s tem, kako je imenovan direktor JASA e in eh, kakšen je postopek s pismom. Takole vse skupaj poteka. Sestanek koordinatorjev odbora Libe imamo, koordinatorji se odločijo, glede na to, da imamo izbiro in eh, koordinatorjem sem želel jutri priporočiti, da eh, se odzovejo na osnutek mnenja odbora Libe, kar lahko naredijo v skladu s členom 30 eh, uredbe. Koordinatorji se odločijo o osnutku pisma, to je njihovo mnenje. In pismo se nanaša na razpravo, ki poteka danes, na izmenjavo mnen, ki poteka danes pri tem eh, zaslišimo kandidata. To je sedaj na dnevnem redu sestanka koordinatorjev, ki bo potekal jutri do povdan. To sem želel eh, pojasniti pozneje, lahko pa to seveda pojasnim tudi sedaj. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Kolegi, se upravičujem, da sem malce pomešal seznam eh, koordinatorjev, ampak nekateri koordinatorji niso dvignili roke. Upravičujem se tudi gospe Mecoli, ki je bila namestnica v imenu e LS. Koordinatorje in koordinatorke, eh, če vam je to všeč ali pa ne, boste sedaj dobili besedo, tako da eh, ne bom na nikogar pozabil. Do dve minuti, prosim, zato ker imamo dolg seznam govornikov. Začel bom z gospo Mecolo, ki eh, nastopa v imenu e LS. Hvala, Klod, hvala tudi gospodu Kareri za obisk, hvala, da odgovarjate na naša vprašanja. Upam, da se bomo tekom vašega mandata še pogosto srečevali. Tudi moje vprašanja se nanašajo na eh, premestitve in na žarišne točke. Ponavadi se pogovarjamo o tem in sama sem bila precej kritična eh, do Jasa, kar se tega tiče. Jaso je imel eh, zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju premestitev in to izhaja iz uredbe, ki vzpostavlja urad. Zanima me, če boste eh, vi in EASO bolj proaktivno zagotavljali izvajanje tega pristopa skupaj z državami članicami. Glede žariščnih točk pa me zanima, kaj treba narediti za to, da bi ta sistem pravilno deloval in to čim prej. Skupaj z gospod Kenge sva pripravili eh, poročilo sodelovala sva s, eh, seveda s poročevalci v senci iz vseh političnih skupin in v tem poročilu napisali, smo napisali, da vidimo eh, EASO kot eh, glavnega akterja na tem področju. Zanima me, kakšna je vaša vizija razvoja EASA, razvoja njegovih pristojnosti, glede na to, da glede na to, kakšno je trenutno stanje in kaj vam ni uspelo doslej narediti kako boste postali bolj relevantna agencija za področje azila. Hvala, hvala, da ste se držali omejitve časa. Imamo zelo dolg seznam, tako da bom sedaj ta seznam zaključil. Tudi če sedaj vstopite v dvorano, ne boste dobili besede. Naslednji na seznamu, to je gospa Sargentini za zelene. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo kratka bom. Odkrito sem se pogovarjala z gospodom eh, Carrero in eh, to cenim. Mislim, da je pred vami zelo težka naloga. Reševati azilno krizo, delati eh, z nestalno zaposlenimi ljudmi, s tistimi, ki so napoteni k vam, ki vas potem zapustijo, to je zahtevno. Zanima me, kako boste zagotovili učinkovitost eh, vašega dela glede na te okoliščine in glede na ta čas, v katerem živimo. Hvala. Hvala, Judith. Laro Ferrara, v imenu FDD. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama se zahvaljujem Žozeju Karejri za predstavitev programa. Tudi sama bom zelo praktična. Dve praktične vprašanje imam. Prvo, se nanaša na bolj splošne zadeve in sicer obvladovanje migrantskih tokov. Situacija je izjemno kritična in predstavlja največji izziv, s katerim se EU sooča v zadnjem obdobju. Zato vas sprašujem, kakšna bi lahko bila dodana vrednost EASA? Kakšna je lahko dodana vrednost te agencije v praktičnem smislu? Z drugimi besedami, kaj se da več narediti od tistega, kar je že bilo narejenega do sedaj za obvladovanje migranskih tokov. Drugo vprašanje pa se nanaša na žariščne točke. Tudi sama sem zelo kritična, skeptična. Menim, da je to lahko bolj del rešitve pri obvladovanju migranskih tokov. Ampak tudi tu imam veliko dvomov. Torej, vloga EASA v teh žaričnih točkah in na kakšen način lahko agencija prispeva k postopkom identificiranja in premeščanja v zvezi s sistemom, o katerem je potekalo glasovanje v podporo Grči in Italiji koordinatorja skupine Alde ni, ampak že rad je dobil eh, besedo. Izvoli, želiš eh, govoriti v imenu skupine Alde? Izvoli. Eh, merci, prezident. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Kareri in mu čestital za zelo jasno predstavitev ciljev in ambicij, ki jih ima. Prvo vprašanje je enako tistemu, ki ga je zastavil gospod Koeljo če želite izpolniti ta program, ki ste ga predstavili, eh, ali potrebujete nov upravni okvir, potrebujete spremembe v upravnem okviru, ki velja za delovanje vašega urada. Eh, in kakšne finančne in človeške vire potrebujete v naslednjih eh, letih. Mi vam lahko pomagamo, ampak hitro je treba povedati, kaj potrebujete. Sedaj pa dve operativni vprašanje, če dovolite. Dejali ste, da zagotavljate registracijo na terenu. Dejali pa ste tudi, da je treba izboljšati postopke, da bodo bolj eh, avtomatski, da ne bo prihajalo do podvajanja dela in eh, da ne bo eh, prihajalo do konfliktov med državami in članicami. A mi lahko poveste, kakšni problemi nastajajo na terenu in kakšne situacije želite izboljšati. Tretjič, skrbite za registracijo. Moje vprašanje se nanaša na dobro delovanje žariščnih točk. Ko nekoga registrirate, ko so ljudje v registru, torej razlikujete med tistimi, ki so po vašem mnenju upravičeni do azila in med drugimi, ki so morda bolj ekonomski migranti, ki ne spadajo v isto kategorijo. Kakšna eh, je na to njihova osoda, kaj se zgodi. Ali se eh, razlikuje med tema dvema kategorijama, jih postimo kar tam, nekje v naravi, eh, kaj je treba narediti po vašem mnenju za to, da ta mehanizem ne bo zgolj nek birokrat, birokratski eh, mehanizem registracije. Hvala. Um, Hvala, Žerar. Sedaj pa spet seznam. Vračamo se k seznamu. Se, se Gospod Melo. Uh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da tudi sam čestitam gospodu Kareri za imenovanje. Ne zgolj zato, ker je portugalec, ampak tudi zato, ker je igral zelo pomembno vlogo v Frontexu, ker ima veliko izkušenj in ker je zato pravi mož za ta položaj. To je njegova prednost in eh, vemo, da se eh, Evropa sooča z zelo težkimi časi. Rad bi vas spomnil na dve izjavi uh, dveh ministrov. Najprej avstrijska, uh, avstrijska ministrica in pa še švedski eh, minister. Pravita takole, če je Grčija, ki ima uh, ogromno uh, morske meje, če ne uspe zaščititi meje s Turčijo, to pomeni, da je treba revidirati šengenske meje in jih omejiti na Srednjo Evropo tako je dejala avstrijska ministrica. Švedski minister pa je govoril o eh, omejitvah za svobodo gibanja. Kako lahko pomaga podporni uh, urad? Kako lahko izboljšate uh, sistem premestitev v Grčiji, naprimer, ki se sooča z velikimi pritiski, še posebej glede na te izjave teh dveh ministrov. Ali eh, potrebujemo metode, s katerimi bi razlikovali, kdo v tem toku migrantov je eh, prosilec za azil, kdo ima eh, pravico, da zaprosijo za, za azil, kdo je ekonomski migrant in mora spoštovati pravila ki veljajo za vse ekonomske migrante. In kdo je potencijalno terorist, kdo je kriminalec? Kako identificirati te posameznike, te različne osebe, zato da bi bolje zaščitili evropejce in evropejke? Zanima me, če so sredstva, ki jih imate, eh, dovolj visoka za učinkovito delo oziroma če potrebujete dodatna sredstva, če potrebujete dodatna sredstva za varnost, na primer. Najlepša hvala. Gospa Dali je naslednja. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se vam zahvalila, gospod Karera, in vam prav tako kot kolegi čestitala za uh, predstavitev. Zelo uh, poblizu sledim delu vaše agencije in veseli me, da sedaj prevzemate bolj operativno vlogo. Imam nekaj vprašanj v zvezi s tem, kar se je dogajalo v zadnjih nekaj tednih priča smo bili državam članicam, ki so bile do nedavnega zelo odprte, kar se tiče sprema prosilcev za azil. Te države so sedaj zauzele bolj restriktivne eh, položaje. Kaj lahko naredimo v zvezi s tem, kakšni eh, so vaši pomisleki in kako lahko prispeva k razvoju dogodkov EASO. Glede vašega načrta v petih točkah se strinjam z vami, da bi moral EASO v večji meri prispevati k izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema. Ampak z tega vidika me zanima, kako vi vidite uh, EASO, kakšno vlogo naj ima, še posebej kar se tiče revizije Dublinske uredbe. Hvala. Najlepša hvala. Naslednje je Tamaš Zdehovski. Já se také připoju. <clears throat> Dobrý večer. Já se také připravu. Najlepša hvala in eh, dobrý večer. Tudi sam bi rad čestital gospodu Kareri za odlično predstavitev. Hvala za to zelo dobro eh, predstavitev vašega koncepta in vaših ciljev. Pripričan sem, da ni veliko takšnih kandidatov, ki bi to lahko naredili tako jasno. Obiskal sem vašo agencijo lani, poznam jo, poznam njeno delo, vem, kaj počnete in vem, kakšne težave imate. Vem, kje obstajajo vrzeli in upam, da boste eh, vi prav tako kritični do eh, vseh teh težav kot vaš predhodnik, ki je prav tako zelo eh, profesionalna oseba. Najprej imam komentar. Če želimo okrepiti vidnost vaše agencije, ne zgolj na Malti, ampak tudi v Evropski uniji, moramo nekaj narediti. Odkrito rečeno, ne slišimo dovolj o vaši agenciji. Ne toliko, kot bi morali slišati o njej. Sedaj pa nekaj v zvezi z razrešnico. Razrešnico za agencije. Številni kritiki menijo, da bi morali nekatere agencije združiti z drugimi, da bi jih morali povezati. Moje vprašanje je, Eh, naslednje, kako vi odgovarjate na takšno kritiko? Zakaj bi agencija EASO v naslednjih 15 letih morala ostati uh, takšna, kot je? Uh, zakaj ne bi združili z drugimi? Hvala. Naslednje, gospa Gomeš. Najlepša hvala, gospod Kareda tudi eh, sama čakam na vaše odgovore na vprašanje kolego. Zanima me, kakšna sredstva potrebuje EASO, da bi bolje opravljal svoje delo na eh, terenu, da bi se soočil s cili, eh, ki smo si jih zastavili v okviru te krize. Dobila sem nekaj informacij in upam, da jih lahko potrdite. Pred kratkim, v prejšnjem mesecu, je naprava Eurodaka prišla v žarišne točke v Grčiji. Eh, ta sistem premestitev eh, bi lahko deloval na portugalskem, ki, to je država, ki jo poznate, ki jo poznam tudi jaz. Čakamo na begunce, ampak eh, ta sistem tako počasi deluje, da jih še nismo dobili. Verjetno gre za to, da sistem deluje počasi, da ni dovolj sredstev, Eh, da je problematična tudi organizacija in nacionalni organi poznajo te težave. Zanima pa me, kakšno je vaše mnenje, zakaj države članice do sedaj niso izvajale, zakaj eh, niso izvajale te eh, direktive z leta 2001 o začastni zaščiti. Morda bi bilo bolje na nek način ukrepiti ta postopek EASA in ga pospešiti. Lahko bi imeli nek zračni most, lahko bi ljudi pripeljali neposredno v eh, Evropsko unijo. Na ta način bi stopili na prste eh, tistih, ki begunce tihotapijo, če zmejo v Evropo. Dejali ste, da ste eh, zadovoljni s tem, da Frontex prosi za vašo podporo, da je to bistvenega pomena, to sodelovanje. Naši direktori in ministri sprejemajo kratkoročne odločitve, ki niso vedno učinkovite pravijo, da je treba kaznovati nevladne organizacije, ki podpirajo in pomagajo eh, beguncem. Ne vem, če je to eden od ciljev EASA. Eh, e Imamo evropske ministre, ki eh, svojim kolegom predlagajo, da naj ti streljajo na migrante. Kaj menite o tem? Hvala, gospod Radev. Očitno ga ni. Očev je. Gospa Kiniči. Grazie. <clears throat> Grazie. Hvala. Hvala, predsednik. Tudi sama se želim zahvaliti gospodu Kareri za njegovo predstavitev. Zelo zanimiva moram reči, tudi zato, ker je govoril tudi o upravljanju dejavnosti JASA. E Ta dejavnost pa je zelo raznolika in EASO se pripravlja tudi na nove naloge in sicer mm, na zelo ambiciozen način. Podobno kot so vprašali drugi, bi tudi sama vprašala, ali imate dovolj sredstev. Pri tem imam v mislih tako zakonodajo kot tudi kadre. In če ne, kaj bi lahko naredili, da bi to prilagodili vašim potrebam. Potem govorili ste tudi o nekaterih vidikih, ki zahtevajo posredovanje v krogu 360 stopin. Govorili ste o Grči in Italiji, ki sta najbolj prizadeti zaradi imigranskih tokov. Potem govorili ste tudi o mreži, o informiranju. Zato vas sprašujem, Predstavljam si, da ste verjetno že razmišljali, kaj bo najbolj kritična točka. Ali nam lahko poveste, kako se boste soočili z najbolj kritičnimi točkami te ogromne naloge? In potem morda še bolj konkretno vprašanje. Govorili ste, in to mi je bilo zelo všeč, ko ste govorili o žariščnih točkah, o premeščanju, preseljevanju, ampak govorili ste tudi o azilu, naprimer. In zanima me, ali ste predvideli kaj za mladoletnike brez spremstva. V časopisih je danes pisalo, da naj bi izginilo deset tisoč mladoletnikov, za njimi se je izgubila sleha na sled, žal pet tisoč v Italiji. In še zadnje vprašanje kakšna je možnost vzpostavljanja sinergij s Frontexom? Kako si to predstavljate, ali že kaj obstaja in ali nam lahko kaj več povesti o tem? Hvala lepa. Gospa Lauristi. Thank you. Uh, Hvala. Mislim, da so sedaj najpomembnejša vprašanja na temo učinkovitosti eh, agencij, ki se ukvarjajo z begunsko krizo. O tem se pogovarjamo z dneva v dan in vaša agencija postaja vedno bolj centralna v tej razpravi. Govorimo o celovitem pristopu k reševanju eh, begunske krize. Govorimo o skupni evropski politiki za begunce. Govorimo o skupnem institucionalnem sistemu za begunce. Govorimo o učinkovitejšem eh, upravljanju s to krizo. Jasno je postalo, da trenutni sistem eh, premeščanja žariščnih točk eh, pomankljiv, da ne deluje pravilno. Moje vprašanje je naslednje. Imate kakšne pobude morda? A bi lahko analizirali posamezne države članice in našli učinkovitejše rešitve? kje bi lahko našli navdih za bolj učinkovit sistem. Začenši eh, z registracijami in eh, potem seveda tudi eh, premeščanje in vključevanje, vključevanje v trg dela, naprimer. Vse je treba obravnavati, potrebujemo celovit pristop. Hvala. Gospa Stevens, prosili ste za Eh, besedo, ampak pred nekaj minutami sem zaprl seznam. Eh, gospa Wimberg, brez skrbi, vi ste na seznamu. Eh, gospa Stevens, zaprl sem ta sistem, zaključil sem sistem, zato ker potrebujemo več časa za obravnavo, potrebujemo več časa, ki ga bomo predali kandidatu, zato ker moramo jutri pripraviti pismo. Se upravičujem. Gospa Wimberg je naslednja ordförande och tack herr Carrera för att du Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vam, gospod Karera, da ste z nami. No, vaš življenjepis je eh, odličen, ampak zanima me, če bo to dovolj glede na trenutno situacijo. Ne glede na to, koliko ljudi bo za vas delalo, nisem pripričana, če boste lahko rešili vse te težave. Eh, delali ste za Frontex, sem slišala, in eh, verjetno veste, da je eh, proračun Frontexa sedaj trikrat večji kot eh, prej. Frontex pa se posveča akcijam reševanja in iskanja. 85 eh, odstotkov dejavnosti je ravno takšnih. Ogromno beguncev prihaja v Evropo, veliko migrantov in vsi se zavedamo težav, ki nastajajo pri premešanju teh ljudi. Govorili ste o osmih mobilnih uradih, o žariščnih točkah. Kaj počnejo ti uradi? Eh, kako premeščajo različne osebe. V letu 2015 je bilo eh, premeščenih 300 oseb, naj pa bi jih bilo 160 tisoč. Koliko jih pričakujemo eh, letos? Januarja je 58 tisoč ljudi prišlo iz Turčije v Evropsko unijo. Kaj pripravljate? kaj vas po vašem mnenju čaka v prihodnosti. Ne vem, kako bodo delovane te žariščne točke, kako boste premeščali ljudi. Hvala, še zadnja dva. Prosim vas, da ste eh, kratki, gospod Lebreto. Je tukaj? Hvala, gospod predsednik. Gospod Carrera, govorili ste o tem, da bo Evropski azilni podporni urad postal operativen, bili ste zelo pozitivni, ampak situacija je zelo neprijetna. Žarišne točke so neuspeh, Grčija je preplavljena uh, z migranti. 160 tisoč ljudi, ki bi jih naj premestili, uh, ni bilo premeščenih. Sporazum s Turčijo je v zraku. Uh, 3 milijarde evrov bi nas za to namenili, dali vizume Turkom, ampak eh, Erdogan ne bo uh, izpolnil svojih zavez. Tukaj v Strasburu je podal govor o tem, kaj vse je narobe z Evropo. Imeli ste vrh eh, v Lavaleti, ampak tudi to je bil neuspeh. Uh, Evropa nima dovolj moči, da bi ustavila ta migranski tok. In Schengen. Uh, se ustavlja in sam sem tega vesel, gospod Karera. Eh, v tem kontekstu me zanima, kako lahko sploh upate eh, na to, da bo ta uh, azilni podporni urad deloval. In še gospa Tun und Holstein. Um, Hvala. Tudi sama bi se vam rada zahvalila za predstavitev. Vprašanja o Frontexu so zastavili že drugi kolegi in kolegice. Govora je bilo o učinkovitejšem sistemu, o bolje delujočih žariščnih točkah in tako naprej in tako dalje. O tem ste govorili tudi v svojem uvodnem nagovoru. Nekdo je omenil nevladne organizacije in to ogromno težavo kriminalizacije teh nevladnih organizacij. Kot veste, je na mejah veliko ljudi, ki poskušajo reševati življenja, ki poskušajo pomagati pri eh, tej eh, krizi, pomagati ljudem, ki prihajajo in odhajajo, govorejo o humanitarni katastrofi. V besedilu, ki ste ga poslali, ki ste ga predstavili, ste omenili peto eh, točko, češ, da mora biti naše sodelovanje civilno družbo bolj dinamično. Zanima me, če lahko eh, nekaj več poveste o tem, kako boste poskušali izboljšati sistem. Ti ljudje eh, na terenu imajo namreč ogromno znanja in ogromno izkušenj, še posebej kar se tiče pomankljivosti. Morda imajo tudi ideje, kako izboljšati sistem, kako eh, zagotoviti boljše delovanje. Morda vam bo to v veliko pomoč. Kolegi in kolegice, najprej hvala. Eh, vsi ste se držali eh, časovne umetve in zastavili ste nekaj odličnih vprašanj. Gospod Karera, eh, bili ste deležni tudi osebne podpore. Pred vami je precej naporna naloga, imate približno 10-15 minut. Lahko ste tematski, lahko pa odgovarjate tudi na specifična vprašanja in poslanci in poslanke bodo brez dvoma veseli vaših odgovorov na ta. Hvala. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Res je. Vprašanja so bila zelo zanimiva in zelo raznolika. Odgovori na njih pa niso vsi preprosti. Poskušal jih bom združiti v skupine. Naprimer, številni se, ste me vprašali in tudi jasno dejali, eh, da je to zelo ambiciozen delovni program. Začel bi eh, takole. Ne gre za to, da je načrt ambiciozen, ampak je realen, realističen. Obstajajo področja, ki jih eh, jaso ne more ignorirati. Gore je bilo v mojih petih točkah, kar se tiče naše zunanje naloge. Eh, ne gre za izbiro jasa, gre za to, da rešimo eh, razloge za to krizo, da se lotimo dejanskega stanja. Migranti prihajajo iz različnih krajev. Imamo uh, eh, južno-sredozemsko pot, uh, imamo ljudi, ki prihajajo iz afriških držav. To so večinoma ekonomski migranti, ki iščejo boljše službe in neko novo življenje v Evropi. Imamo eh, pot, ki pelje čez Turčjo in Grčjo, ki je drugačna, kar se tega tiče, kar se tiče narave te poti, kar se tiče uh, ozadja. Uh, Eh, migrantov. Nacionalnosti je tukaj več in največ migrantov, ki so uh, migranti, ki potrebujejo mednarodno zaščito, prihaja ravno po tej poti v Evropo. Nekateri ste vprašali, kako se lahko jaso sooči s temi izzivi in če potrebujemo več sredstev. Da, potrebujemo več sredstev, potrebujemo več virov in to se je pokazalo lani, konec eh, leta. Hvala tudi odboru Litez Libe za pozitivne predloge sprememb. Hvala, da ste eh, zagotovili dodatna sredstva ob koncu leta 2015. Dobili smo približno 30 novih eh, delovnih mest, ki so bistvenega pomena, temeljnega pomena za uspeh v naslednjih eh, nekaj mesecih. Nismo pa dobili nov, eh, novih finančnih sredstev. Zanimivo je, da smo dobili nova delovna mesta, ne pa nove finančne sredstev. Prvič je ASO razvil tudi nekakšen večletni uh, dokument, uh, enotni uh, programski dokument, v katerem smo obelodanili eh, delo, eh, vire, mandat in dejavnosti našega urada v enem dokumentu. Dokument eh, šteje približno 40 strani, prvi del se osredotoča na leto 2017, v drugem delu pa najdemo na to dolgoročno perspektivo in to sta naslednji dve leti. Tam jasno piše, kako bomo reševali te številne izzive, s katerimi se danes soočamo. naj jasno povem, da si želimo eh, podpore odbora eh, Libe. Želimo si eh, dovolj visokih sredstev, s katerimi bomo lahko rešili vse te izzive. Bodi si operativno delo, žariščne točke, bodi si druge oblike dela, ki ga izvajamo, kriza bo z nami še precej časa. Številke za januar Eh, prejšnji mesec so še više kot za januar 2015, tako da znaka, eh, ki bi nam obetal zmanjšanje imigranskih tokov, ni. Viri so bistvenega pomena in resnično jih potrebujemo. Drugi, drugi sklop vprašanj, ki ste mi jih zastavili, se nanaša na resnejše teme, ne toliko operativne teme. Ali lahko delujemo v okviru Dublina, A bomo sodelovali pri reviziji Dublina? A je trenutni pravni okvir dovolj dober, da se lahko eh, z njegovo pomočjo odzivamo na izzive in eh, izpolnjujemo naše pristojnosti? Da, to je res. Naj omenim peti člen naše osnovne uredbe, ki pravi, da EASO ima nalogo operativne podpore. Uh, žariščnim točkam, to je bilo za nas nekaj novega, to delo opravljamo, imamo pa sicer omejena sredstva za to. Kar se tiče mandata, revizije Dublina in naše vloge v zvezi s tem, lahko rečem, da še vedno delujemo znotraj pravnega okvira, ki ga imamo. Če želite biti zelo pravniški, gre za peti člen trenutne uredbe, ki eh, EASO omogoča in eh, od njega zahteva, da Eh, ima svojo prisotnost tudi na terenu. Kako izvajamo te naloge? Na hidro sem to že eh, omenil. Znotraj eh, našega urada premeščamo delavce, pripravili smo operativne načrte, pripravili smo načrte za dve žariščni točki v Italiji in Grčiji, programski operativni načrti so operativni že po naravi in vključujejo dejavnosti, ki jih bomo izvajali, koledar, časovnico, eh, sredstva, ki jih potrebujemo, teh ni veliko. Eh, leta 2016 sem lahko podpisal zgolj eh, za obdobje do marca za obe državi. Lahko se namreč zgodi, da takoj izrabimo vsa finančna sredstva. 22. januarja smo porabili vsa sredstva za 2016. To kaže, kako malo eh, finančnih virov imamo. Imamo pa tudi dobre novice, smo v stiku z generalnim direktoratom za notranje zadeve, eh, generalnim direktoratom Home, z njimi dobro sodelujemo, kar se tiče teh eh, pragmatičnih zadev in dobili bomo dodatna finančna sredstva. Bo to dovolj ali lahko delujemo na podlagi eh, sprememb proračuna rebalancov? Ne, eh, v drugi polovici dela tega ne, eh, leta ne bi smeli početi, ampak nekateri ste že omenili razrešnico, v preteklosti nismo dobro delovali, nismo uporabljali vseh sredstev, ampak to se je sedaj popolnoma spremenilo. V prvih 20 dneh leta smo uporabili vsa sredstva, ki smo jih imeli na voljo. Moj jasen odgovor je naslednji. Da, čude že delamo zelo malo denarja. Ali je treba spremeniti pravni okvir, eh, zakonodajo? Morda. To je seveda odvisno tudi od eh, revizije Dublina. Vsi se strinjamo in če bi lahko eh, snel kapo kot direktor, bi vam to kapo direktorja, če bi lahko eh, sedel na nek drug stolček, bi lahko o tem eh, na dolgo in počes govoril, morda je to lahko tema nekega drugega sestanka. Prosim eh, vas, da me povabite in da se o tem pogovorimo. Dublin ne deluje, to je res. Čaka ga revizija, to je dejstvo. Komisija je začela z revizijo, zadnje novice so te, da bo sporočilo pripravljeno marca in morda. Eh, malce pozneje, aprila ali pa še pozneje, bomo na mizo dobili revidirani predlog eh, v glasovanje. Vsi vemo, da je bil Dublin pripravljen za popolnoma drugačno situacijo, ne za takšno krizno situacijo. In nekateri kriteriji, ki veljajo za uh, ljudi, ki so upravičeni do zaščite, temelijo na uh, prvi državi izvora ki je pristojna za eh, prošnjo za azil. V praksi to ne deluje, še posebej zaradi eh, števila, visokega števila migrantov na zunanih mejah. To ne deluje tudi zaradi tega, ker so spremni sistemi v različnih državah zelo različni kar se tiče spremnih centrov, procesiranja, seznamov držav izvora, imamo različne pristope, kar se tiče obravnave samih dosjejev in tega se vsi zavedamo. Dolžina registracijskega eh, procesa in pa eh, obdelava različnih prošenj v različnih državah je eh, zelo različna, bodi si traja dva uh, dni, če je to pospešeni postopek, ali pa eno leto, ali pa več kot leto in pol. Imamo velik odstotek prošen, ki eh, še niso bile uh, obdelane. Približno en milijon takšnih prošen imamo v vseh državah članicah skupaj in tudi tukaj podpiramo države članice pri njihovem delu. Potrebujemo nekakšno spremembo sistema. Jaz se to podpira in eh, sodelujemo znotraj skupine, ki revidira Dublin. Nekateri sestanki so že bili organizirani in s temi sestanki bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Del vaših vprašanj se je nanašal eh, na to, kako lahko eh, upravljamo s tokovi imigrantov, še posebej v Grči. Še enkrat moram pohvaliti moje e-, ekipe in EASO na terenu. Ne gre zgolj za to, da eh, poskrbimo za kakovostno metriko, za eh, vzpostavljanje ustreznih sposobnosti, eh, da zagotovimo ustrezno izvajanje. Ne, ne sme ostati zgolj pri besedah. Uporabiti moramo orodja, ki smo jih razvili, uporabiti jih moramo pri konkretnih primerih. To je ta operativni del in to je bil velik izziv za nas. Nekateri ste dejali, da sem otroka v roke vzel v zelo kritičnem eh, trenutku pred nekaj meseci, ampak to je delovalo. Ne zgolj zaradi mene, sam sem operativec, sem eh, menedžer in eh, zame so dejanja pomembnejša od besed. To lahko vidite. Ne gre pa to za delo, ne gre tukaj za delo ene osebe, gre za ekipno delo gre za moštvo, za odlične ljudi, ki delajo za nas, eh, za strokovnjake, ki nas eh, podpirajo. Ta del še ni dovolj dobro razvit, eh, potrebujemo več virov. Lahko vam dam nekaj praktičnih primerov. Vse države članice niso prispevale strokovnjakov. Manj kot polovica jih je prispevala strokovnjake EAS-u ko to naredijo, eh, pogosto postopajo precej eh, nenačrtovano, kar pomeni, da se potem zaplete na terenu. Poskušali smo nekako razumeti, kako se približati azilnim uh, uradom, tistim, ki uh, lahko ponudijo različne storitve, ki jih potrebujemo. In tudi tukaj smo napredovali. Sinergija s Frontexom obstajajo različni mandati. Mislim, da o tem eh, nima smisla govoriti, glede na to, da je to občinstvo uh, dobro seznanjeno s tem. Veste, kakšne so razlike med EAS-om in Frontexom. Naj povzamem. Frontex eh, ščiti meje, mi pa ščitimo ljudi, ki pridejo na meje. Upravljene z mejami, integrirano upravljanje z mejami, to je nekaj popolnoma drugačnega njihovo delo se konča pri začetni registraciji in pri eh, tisti prvi obravnavi, tam se začne naše delo. Eh, gre za to, da informiramo eh, migrante in povemo, kaj lahko naredijo, kakšne zaščite so lahko deležni in to je naša naloga. Skupaj s Frontexom smo pripravili pilotni projekt, pogosto ljudi uporablja te izraze, kot je naprimer pilotni projekt za različne stvari šlo je za pilotni projekt na otoku Lesbosu. Uh, ekipe Frontexa in EASA so tam več mesecev sodelovali, zato da bi uh, poskušale uh, pripraviti neke sklepe, ki bi išli iz teh žariščnih točk. Po uh, tej prvi registraciji, po prvem debriefingu se torej začne naše delo, potem ko svoje delo upravi Frontex mi imigrante obvestimo o tem, da lahko zaprosijo za mednarodno zaščito. Na to imamo eh, druga raven registracije, imamo tudi naprave eh, Eurodaka, kot je nekdo eh, omenil. EASO je, prosi, je kupil te naprave pred 15 dnevi, kupili smo programsko opremo, mobilne aplikacije in tako naprej. Nimamo veliko sredstev in zato smo vsa sredstva porabili. Ali naj pospešim, gospod predsednik? No, tudi sam bom prevzel odgovornost za to. Eh, vem, da ste pripravili zelo, zelo natančne eh, komentarje za vse. Brez doma bodo vsi želeli eh, temu prisluhniti. Bom sam prevzel odgovornost za to. Tisti odgovori, ki ste jih še niste ponudili, tisti so lahko na to pripravljeni v pisni obliki morda. Komisarka je tukaj že nekaj časa. Nažalost imamo manj kot eno uro za to točko o varnem pristanu, upravičujem se, žal mi je, da ne morete nadaljevati. Deset sekund, prav, zadnji stavek, izvolite. Izpostavili ste nekaj pomankljivosti, kar se tiče eh, mladoletnikov brez spremstva in eh, ranljivih skupin. To je tudi zame in za moje ekipe zelo pomembno. Kar se tiče kapacitet in operativnega dela, se prav tako posvečamo eh, ranljivim migrantom, Jaso je pripravil več študij, pripravil je različne tehnike intervjujev, eh, tehnike identifikacije nacionalnosti, tehnike identifikacije radljivih skupin, gre za otroke, za mladoletnike brez spremstva, za posebne nacionalnosti in za posebne skupine ljudi. In te prakse sedaj uporabljamo v intervjujih, uporabljamo jih eh, na terenu, ko eh, obdelujemo te prošnje za azil sodelovanje eh, s civilno družbo, to je bistvenega pomena. Včasih smo imeli en eh, posvetovalni forum letno, to se bo spremenilo drastično in lahko me držite za besedo. Videli boste, da bomo pripravili več konkretnih pobud za sodelovanje z nevladnimi organizacijami eh, štirikrat na leto vsaj in na to novembra bomo pripravili veliko konferenco o posvetovalni forum. Hvala za pozornost. Rad bi seveda. Eh, nadaljeval z odgovori. Upam, da bi lahko v prihodnosti imel več časa, ampak tukaj moram končati. Eh, Tako kot sem povedal, gospe Ernst, v skladu s 30. členom uredbe 439 skozi 2010 bodo pripravili osnutek dopisa na podlagi današnjega sestanka. Imamo namreč možnost, da pripravimo osnutek dopisa, in to priložnost bomo izkoristili in poročali odboru. Opravičujem se vam, ker niste mogli bolj podrobno odgovoriti na vse vprašanja. Morda lahko tudi v pisni obliki odgovorite še na kakšno vprašanje. Žal mi je, da sem vas moral prekiniti. Sedaj pa mislim, da lahko prisluhnemo kar komisarki. Hvala lepa, gospod Karera, da ste danes prišli hvala tudi vaši ekipi in eh, želimo vam vse dobro. In kot rečeno, nadaljevali bomo jutri v skladu s členom 30. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. Kolegi, prosim, da se umirite. Nimamo dosti časa za naslednjo točko, zato lepo prosim, zasedite svoje mesta, kmalo bomo začeli. Kolegi, ni dosti časa za to točko. Veste pa, da je zelo pomembna in podrobna. Zato lepo prosim, začeli bomo kar takoj. This is the presentation of the... To bo predstavitev trenutnega stanja, ki ga bo podala gospa Jurova, ki je komisarka za pravosodje, vprašanje potrošnikov in enakost med spoloma. Povedala nam bo, kaj se dogaja na strani komisije v zvezi z sporazumom med Evropsko unijo in ZDA o varnem pristanu, potem, ko je sodišče objavilo odločbo v primeru Šrems. Vem, da si komisarka želi spregovoriti nam, zato ji bom kar predal besedo. Vera, izvolite. Teče, Gospod predsednik, spoštovani poslanci, veliko veselje mi je, da sem lahko danes ponovno z vami in vam nekaj več povem o pogovorih ZDA v zvezi z novim okvirom za pretok podatkov eh, čez Atlantik. Obljubila sem vam, da vam bom poročala in kot veste, Trenutno potekajo intenzivni pogovori z ZDA, zato se mi je zdelo prav, da pridem k vam in vam poročam. Verjetno veste, da bo kolegi jutri razpravljal o tem, kako potekajo pogajanja z ZDA in zato bi vas, eh, bom tudi kolege obvestila o vaših stališčih. Komisija se je zastavila za cilj oblikovati močan in robusten nov sistem, da bi premostili vse slabosti prejšnjega varnega pristana. Naš ključni cilj ostaja zagotoviti državljanom temeljno pravico zaščitevanih podatkov pri prenosu podatkov v ZDA in kamorkoli drugamu tujino. In želimo omogočiti, omogočiti čezatlantske tokove informacij, ki so pomembni recimo za poslovanje ob ustreznih varovalkah. Komisija se je zastavila za cilj, da v treh mesecih oblikuje nov robusten sistem. Jasno smo povedali, da mora nov okvir v celoti spoštovati zahteve razsodbe sodišča. Potrebujemo nek dogovor, ki bo m, mm, radikalno drugačen kot stari varni pristan. In seveda bomo še naprej spremljali in nadzorovali ta nov dogovor to ne more biti enkratna odločitev kot pred 16 leti. V preteklih mesecih smo zelo intenzivno delali s partnerji iz ZDA za to, da bi dobili ustrezne zaveze za nov dogovor, nov sporazum, ki bo izpolnjeval vse pravne zahteve. Kot veste, gre tu za enostransko odločitev, zato potrebujemo močno zavezo. ZDA, da bomo to dosegli. Našim ameriškim partnerjem smo povedali, da mora biti vsaka odločitev taka, da bo prestala vse pravne izzive. To je bistveno za zaščito temeljnih pravic, pa tudi za zagotovitev pravne varnosti in gotovosti za podjetja. Pogovori še potekajo, tudi na politični ravni. Tudi čez vikend so potekale intenzivne razprave, kolegi pa bo odločal jutri, zato vam danes še ne morem spregovoriti o podrobnostih. Bi vam pa rada podala nek pregled o tem, kakšno je trenutno stanje. V svojih pripombah se bomo sredotočila predvsem na štiri ključne točke razsodbe. Prvič, potreba po varovalkah in omejitvah glede tega, v kolikšni smeri smejo javni organi dostopati do podatkov. Drugič, um, nadzor in pravno sredstvo. Tretja točka. Reševanje individualnih pritožb v zvezi s tem, kako podjetja obdelujejo osebne podatke. In četrtič, potreba po uh, zavezujočih zavezah na strani ZDA. Najprej prva točka. Omejitve in varovalke, ko gre za dostop do podatkov Kot veste, je razsodba v primeru Šrems jasno povedala, da je dostop treba omejiti na tisto, kar je strogo nujno. Prvič, naj spomnim, okvir ZDA se je po razkritjih Edvara Snovna razvil. Prišlo je do reform, predsednik Obama je uvedel močnejši nadzor in večjo preglednost. V kontekstu naših pogajanj pridobivamo pisna zagotovila od ZDA, da bo dostop javnih organov do osebnih podatkov, ki se prenašajo v ZDA, omejen na tisto, kar je nujno in sorazmerno. Ta zagotovila morajo potrditi, da ne prihaja do nekritičnega množičnega nadzora in seveda morajo enaka merila kot za ameriške državljane veljati tudi za državljane drugih držav. Še naprej bomo spremljali, kako se situacija razvija tudi v prihodnje. Kot sem povedala, to ne bo enkratna odločitev. To pomeni začetek nekega procesa spremljanja. Kajti to, kar zdaj potrebujemo, je zaupanje, vendar pa je naša dožnost tudi, da preverimo. Zato bomo imeli letni skupni pregled v katerem bomo pogledali vse vidike našega sporazuma, vključno z javnim dostopanjem do podatkov. Izkoristili bomo tudi vse druge kanale in vire informacij ter ves čas preverjali, kaj se dogaja. To so lahko mediji, civilna družba in tako dalje. Drugič, neodvisni nadzor in individualna pravna sredstva možnosti za pravosodna pravna sredstva so omejena, ko gre za nacionalne obveščevalne informacije in to velja tudi v Evropi. Vendar pa moramo zagotoviti funkcionalno neodvisno telo, ki se bo odzivalo na individualne pritožbe evropejcev, če bodo menili, da so njihove osebne informacije bile nezakonito uporabljene na strani ameriških organov. Potrebujemo telo, ki bo imelo dostop do informacij nacionalnih varnostnih organov. To je lahko nek varuh, ki bo imel eh, dovolj pravnih sredstev, da se odzove na pritožbe posameznikov. Zdaj pa želim omeniti še odzivanje podjetij, ko je šlo za kršitev pravice do zasebnosti. Prizadevamo si, da bi vsako individualno pritožbo razrešili na tak ali drugačen način. Izkušnje kažejo, da bodo pritožbe reševala podjetja sama. Če se to ne zgodi, lahko državljani uporabijo sistem alternativnega reševanja sporov, ki bo brezplačen. Državljani se tudi lahko obrnejo na organ za varstvo podatkov, ki bodo kontaktirali pristojni organ v ZDA. To pa je Zvezdna komisija za trgovino. Nekateri primeri bodo taki, da jih ta komisija ne bo reševala, kajti ta komisija se ukvarja bolj strateškimi in ne toliko posameznimi vprašanji. Zato iščemo še nek izhod v sili, zato da bi res vse pritožbe bile rešene z zavezujočimi in izvršljivimi odločbami. To je bistveno, kajti pravica do pravnega sredstva je zapisana v listini o temeljnih človekovih pravicah. Naj podarim, da evropski organi za varstvo podatkov morajo imeti vlogo v tem sporazumu to so namreč varuhi osebnih eh, podatkov po listini o temeljnih človekovih pravicah in zato morajo ti nadzorniki imeti pravico, da obravnavajo pritožbe, bodi si, da gre za trgovino ali osebno varnost. In tudi, če se prenašajo podatki v ZDA, morajo imeti pravico zaščititi evropske državljane. In ne nazadnje, potrebujemo zaveze ZDA, ki bodo zavezujoče, ker to ne bo mednarodni sporazum, ampak izmenjava pisem, potrebujemo podpis na najvišji politični ravni in objavo zavez v zvezdnem registru. Če povzamem, zelo smo si prizadevali, da bi od ZDA dobili zaveze, s katerimi bi poskrbeli, da bo vsak dogovor izpolnil zahteve odločbe sodišča kot sem povedala, želimo si nov robusten sistem, ki bo za razliko od varnega prestana zagotavljal, da se bodo razreševale individualne pritožbe, potem potrebujemo zavezo, da bo javni dostop omejen na tisto, kar je nujno in za razliko od prejšnjega varnega pristana bomo ta dogovor spremljali redno in vključili tudi nacionalne varnostne organe, in nadzornike za varstvo podatkov. Ne bom skrivala, da ti pogovori niso bili enostavni in seveda nikakor ni enostavno graditi mostu med dvema pravnima sistemoma, ki se močno razlikujeta med seboj. Pripričana pa sem, da tesno partnerstvo med ZDA in EU zasluži vsa ta prizadevanja na njihovi in na naši strani. Danes se bom pogovarjala tudi s sekretarjem Pickem, da se pogovorimo o še odprtih vprašanjih. Smo zelo blizu, vendar pa uh, se moramo še malo potruditi. Računam na vašo podporo, da bomo pogovore lahko uspešno zaključili čim prej. Zagotovim vam lahko, da bo komisija poročala parlamentu o vseh nadaljnih korakih. Um, Hvala lepa. Seveda jutri do povdan eh, bo, ste tudi poročali kolegiju in seveda so zato nekateri elementi, ki jih danes eh, še nismo mogli slišati. Zdaj pa dajem besedo kar koordinatorjem in poročevalcem. Kolegi, časa ni dosti, zato prosim kar takoj na konkretna vprašanja. Vsi želite govoriti, zato največ dve minuti dobi vsak. Če bo kaj viška časa, pa lahko opravimo še drugi krok vprašanj. Najprej koordinatorje. Gospod Vos, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Zelo napeto sem pričakoval, kaj boste naredili za to eh, razsodbo sodišča, zlasti ko gre za nacionalno varnost v ZDA in ko gre za naše elemente varstva temeljih človekovih pravic, komisija je morala dejansko popolnoma na novo zastaviti celotno zadevo po razsodbi sodišča. In vem, da sicer ne morete govoriti o podrobnostih, ampak dobili smo dober pregled in moram reči, da če boste to lahko izvedli na način, kot ste ga opisali, potem se mi zdi, da bomo naredili bistven korak naprej. Če bomo zdaj na mesto množičnega nadzora dobili ciljno usmerjeno zbiranje podatkov, potem je to ogromen korak in na področju obveščevalnih služb, je treba državljanom zagotoviti možnost individualne pritožbe. Če vam bo uspelo to tudi doseči, potem vam čestitam, to je velik korak naprej. Na vseh področjih, o katerih ste govorili, eh, omejitev glede uporabe, potem tajne službe oziroma obveščevalne agencije, Skratka, ta pregled se sliši zelo dobro, seveda pa se bomo morali pogledati tudi podrobnosti, ampak če vam bo uspelo to, o čem ste govorili, potem moram reči, da vam bo uspelo veliko. Gospod Cipel. Birgit? Hvala lepa. To, kar nam je opisala komisarka Jurova, lahko samo podprem v smislu nekih ciljev za nov dogovor. Želimo zagotoviti temeljne pravice in seveda tudi pravno varnost. Vendar pa mi ostaja še nekaj vprašanj, ki jih je treba še preveriti, ko bomo imeli spogajno besedilo. Neodvisni nadzor, kdo bo to počel in ali bodo ZDA imele enoten sistem nadzora ali pa bodo imele posamezne zvezdne države svoje organe nadzora. Podobno velja tudi za pritožbe. Na koga naj jih naslovimo? Ali bodo zvezdne države imele svoje nadzorne organe? Potem preglednost. Tudi na evropski strani moramo še marsikaj izboljšati in ne bom se spuščala v podrobnosti. Potem dostop do samo tistega, kar je nujno. Ja, zdaj me pa zanima, kar je nujno za koga? Za industrijo, za vlado, za varnostne službe in kdo je tisti, ki bo definiral, kaj je tisto, kar je nujno potrebno pri tako abstraktnem cilju, kot je boj proti terorizmu ali vsem tistim, ki nam želijo škoditi. Skratka, treba bo opredeliti, kaj je tisto, kaj je nujno potrebno. In tu vidim možen problem. In še kot zadnjo točko vas želim vprašati, kako oceniti amandma, ki ga zdaj ulagajo ZDA pri vprašanju tako imenovanega judicial redress. Pravzaprav bi morali pritrditi vsakršni izmenjavi podatkov, sicer tega judicial redress ne bo. Ali je to v skladu s tem, kar ste opisali kot cilj in ali je tu neko nasprotje? Skratka, vidim še veliko odprtih vprašanj. Uh, sem pa optimistična, da bomo to lahko izpeljali in seveda se mi zdi smiselno, da pono, potem ponovno prevetrimo besedilo, kajti če bi ponovno izgubili pred sodiščem, bi to bil najslabši možen rezultat za vse udeležence. Hvala lepa. Kolegi, prisluhnili bomo koordinatorjem in poročevalcem. Tisti, ki tu niste, ne boste dobili besede. Gospod Kirkop ga ni. Gospa Intfeld je naslednja. Yes, Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti komisarki. Zahvaljujem se komisarki za trdo delo in rada bi rekla, da me veseli, da nisem na njenem mestu. To je namreč podedovala od prejšnjega sklica komisije in mislim, da vam nihče ne zavida. Poglejmo in pogledali si bomo dosežke ko bomo imeli besedilo pred seboj. Okay. I, I, I really what... Resnično se sprašujem, kakšen je pravni status zavez, ki bomo dobili od ZDA. In upravičeno ste v vodu poudarili, da ne govorimo o pogajanjih, ne govorimo o kompromisu, govorimo samo o situaciji, ko mora komisija presoditi, ali ZDA ponujajo dovolj varovalk, da ali ne. To je situacija. In tu se mi postavlja vprašanja. Rekli ste, da je predsednik Obama eh, uvedel reforme glede preglednosti in tako dalje. Ne vem, kakšne so bile posledice. Kolikor vem, to ni bil zakon, to je bila enostranska izjava predsednika. Potem rekli ste pisna zagotovila administracije. Ja, vsi vemo, da se bodo administracije zamenjale. Kaj, koliko so vredna ta zagotovila? Če bo recimo naslednja administracija mm, Trumpova ali Sandersova. Dejstvo je, da vse to ne izpolnjuje zahtev sodišča. Sodišče namreč govori o omejitvi zbiranja podatkov. In pri vseh varovalkah, ki ste jih omenili, ne vidim omejitve podatkov. Potem govorili ste o nekem varuhu, ki bi resnično imel pristojnosti. Kaj to pomeni? To je varuh, ki bo lahko posredoval pri ameriški agenciji za nacionalno varnost? Dvomim. Potem govorili ste o podpisih na največji ravni. No, če so američani resni, bodo morali sprejeti zakon, če so, ampak dejstvo je, da jaz mislim, da niso resni in iskreni. Če bi bili, bi že sprejeli ta zakon, že pred časom, zato da bi imeli resnična zagotovila, zato da bi se lahko naši državljani obračali na sodišča. Pa niso iskreni, kaj ne? Zakaj bi torej to zdaj bilo dovolj? Evropska komisija bo odločila, ali je to v skladu z sodno prakso, ne samo s primerom Šrems, ampak tudi razsodbami v nekaterih drugih primerjih, ko je šlo za množični nadzor, ali je to v skladu s sodno prakso, zakonodajo in zakoni, ki jih bomo k malu, saj upam tako, sprejeli, o tem smo se dogovorili decembra, nisem pravnica, ne morem soditi, nisem videla podrobnosti, moram pa reči, da nisem pomirjena. Mi se moramo zanesti na Evropsko komisijo, da bo ustrajala pri zakonodaji Evropske unije. Če tega ne bo naredila komisija, kdo pa bo? In če vse to ne spoštuje naše zakonodaje, potem moramo zagotoviti, da Max Šrems ne bo svojimi tisoč prijatelji ponovno šel na sodišče. To moramo biti prepričani, da bo ta da bo to besedilo zdržalo pred sodiščem, zaenkrat, če nisem prepričana o tem. Gospa Enoste. Najprej hvala lepa za to predstavitev in hvala lepa tudi, da ste se navezali na razsodbo v primeru Šrems. Dosti krat se tu zadeve pozabijo, včasih zelo hitro. In pomembno je, da lahko še govorimo o tem, Ampak odpira se mi vrsta vprašanj. Prvič, kaj zdaj sploh počnemo? To ni sporazum in to ni zakon. Rekli ste, da je to izmenjava pisem. Izmenjava pisem, listkov, papirjev, s kom? To se mi zdi popolnoma nejasno. Mislim, da z nobeno drugo državo ne bi sprejeli na podlagi zaupanja izmenjave dopisov, ko pa gre za vprašanja, ki so povezane s temeljnimi človekovimi pravicami. Potem ometev podatkov, kako boste zagotovili, da se bo to dejansko dogajalo. Vsi vemo, da imajo kolegi na ameriški strani bistveno drugačen pogled. Potem rekli ste, vsaka pritožba se bo sprejela. Ampak eh, kdo bo to naredil? Rekli ste, da bodo to počeli varuhi. Sploh mi ni jasno, kako bo to potekalo. Kaj pa ne evropejci bodo zraven ali ne? Dobro bi bilo vedeti, kaj se bo dogajalo z njimi. Potem konkretna pisna zagotovila ste rekli. To se mi zdi zelo napeto, zanimivo. Očitno računate na zaupanje, pa vemo, kako je bilo v preteklosti. In potem še, kaj pa, če reče kongres? Mi tega ne sprejmemo, tega, kakoli že to je in potem ali bomo lahko sprijeli zakon, tako imenovani Redress Act, ali bomo potem pravzaprav prisiljeni v to, bomo rekli, no, v redu, ker ste ravno američani. Tu bi rada kaj več vedela o tem. Hvala lepa kolegi, zdaj pa še oba poročevalca in potem še vsi ostali. Vsi boste dobili besedo ampak lepo prosim, če se lahko držite dveh minut. Laura, ampak tudi ti samo dve minuti, prosim, ker želimo slišati odgovore. Torej, Laura, EFTT. Hvala lepa, zelo kratka bom. Torej, dvomi se nanašajo prvič na to, da smo večkrat slišali, da se bodo zbirali samo podatki, ki so relevantni in nujni. Kaj pomeni nujni in kaj pomeni relevantni? Tu se pušča prostor za različna tolmačenja, ki so lahko nevarna in zato bi bilo potrebno izbrati bolj jasno in zavezujočo opredelitev pojmov, kaj je relevantno in kaj je nujno. Drugič, kot so kolegi že povedali, je tu govora o podpisih na najvišji institucionalni ravni. Kot pravnica težko verjamem, da ima lahko tak dopis zavezujoč učinek. Če v Ameriki ni zakona, kako je lahko posameznik prepričan, da se bo lahko obrnil na sodišče ali bo posameznik lahko šel na sodišče in se skliceval na izmenjavo pisem po pravni plati moram reči, da ne vidim, kako bo zaščiten posameznik. To velja tako za američane, kot tudi za evropejce. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Larusin. Uh, Hvala lepa, Klod. Hvala, gospa Jurova. Žal moram reči, da si nisem uspela ustvariti zelo jasne slike, kje V tem novem dogovoru o varnem pristanu lahko najdemo tiste točke, ki nam bodo zagotovile, da je raven zaščite višja, kot je bila in da ne bomo ponovno izgubili novega primera Šrems. Lepo prosim za bolj natančne argumente, da bomo resnično videli, da obstajajo varovala. In drugič, niste komentirali procesa, ki se nanaša na sprejetje zakona o tako imenovanem judicial redress v senatu. Tam namreč piše, da moja tuja država omogočiti komercialni prenos podatkov in ne sme ovirati nacionalnega interesa ZDA. Tukaj se navajajo neki protiargumenti, omejitve, zaradi katerih ne morem verjeti temu vašemu prepričanju, da bomo imeli ustrezne varovalke. Ali lahko kaj več poveste o situaciji, ki je nastala zaradi tega mandmaja? Jan. And, uh... Hvala. Hvala komisarki za poročilo o trenutnem stanju pogajanj. na podlagi katerih bi naj unilateralno sprejeli odločitev o primernosti ZDA, ko gre torej za te transferje. Preden bomo lahko prebrali točno v beseditev teh določb, jih bo zelo težko oceniti. Govorili ste o sorazmernosti, o pravicah mm, oseb, ki niso državljani ZDA, ampak eh, ne vemo, kaj točno se za temi besedami skriva. In to me privede do naslednjih vprašanj. Najprej, ne državljani ZDA. Eh, torej, kar se tiče dostopa do njihovih podatkov zaradi varnostnih vzrokov, bi naj zato imeli posebej imenovanega ombudsmana, ki bo obravnaval njihove pritožbe. Eh, kako bi naj izgledale te pritožbe ombudsmanu in kakšne bodo pravne posledice teh pritožb? mislim, da je pomembno odgovoriti na to vprašanje, kaj ti. To je bilo eno izmed temeljev sodišča pri oceni pravnega okolja v ZDA, namreč očitali so jim, da ni možnosti pritožbe za nedržavljane ZDA. potem uh, izvajanje FTC-a. Eh, no, na tem je temeljil tudi mehanizem varnega pristana in verjetno bo na tem temeljil tudi um, novi mehanizem. Torej, uh, eh, FTC naj bi preučil vsak primer um, kako bo to potekalo, kako bodo preučevali te primere in pa še mehanizem zadnjega sredstva. To zagotavlja ne samo strateško litigacijo, ampak eh, tudi izvajanje, ki bo podobno temu v Evropski uniji. Zanima me, kako točno bo izgledal tam mehanizem zadnjega sredstva, če lahko kaj več poveste o tem. Je pa še eno vprašanje, No, sam sem poročevalec o okvirnem sporazumu. Nekako obstaja povezava med eh, to možnostjo pritožbe in pa okvirnim sporazumom. Zanima me, ali boste izpolnili naše zahteve tudi pri okvirnem sporazumu. Kajti potem bo ta mehanizem veljal tudi za to področje in tukaj obstajajo določeni pomisleki, eh, kar se tiče um, omejevanja te možnosti sodne pritožbe glede na narodnost. Eh, morda bi lahko kaj več povedali tudi v zvezi s tem. Hvala. Gospa Stevens. Thank you, Chair. Uh, I'd Hvala. Gospod predsedujoči, želela bi se zahvaliti komisarki za njena pojasnila. Imam pa tudi nekaj vprašanj. Eden izmed uh, glavnih problemov pri izmenjavi podatkov med ZDA in EU izhaja iz tega, da Evropska unija želi uh, odnos uh, enakovrednosti, ne pa samo primernosti. Ali naj pričakujemo, da bodo sedaj tretje države kopirale naše standarde, ne samo za državljane ZDA, ampak tudi za državljane tretjih držav? Potem, ali lahko komisarka pove kaj več o tem, kako bo nujena pomoč, kako bodo uporabljeni drugi mehanizmi v tem začasnem oziroma umestnem obdobju. Ali meni komisija, da eh, bodo takšni sporozumi bodoče zdržali pred sodiščem in pa ali komisarka meni, da tukaj velja višji standard za ZDA eh, kot pa pri drugih sporozumih med Evropsko unijo in pri temi državami. Hvala. Hvala, gospod Boni. I'm sure. Thank you very much, Mrs. Commissioner. Hvala, gospa komisarka, za vaše prizadevanje, trdo delo. Mislim, da dobro napredujemo, sam sem optimističen. Po drugi strani pa imam seveda tudi določene pomisleke. Dobro je, da sedaj nimamo samo enega sklepa Evropske komisije in enega mehanizma, ampak nek skupek orodij in mehanizmov, to se mi zdi dobro dobro se mi zdi tudi to, da bi naj sedaj predvideli neko novo vlogo ombudsmanov na nacionalni ravni za, za pritožbe posameznikov. Sanimam pa me, če lahko morda malo bolj primerno opišete mehanizem v skladu s katerim bi naj delovali ti mm, ombudsmani. Eh, dobra ideja je tudi ta letni skupni pregled, ampak eh, zanima me tudi, kako točno bo ta izgledal in pa zadnja točka v zvezi s pomisleki. Kako iskrena je odprtost in iskrenost predstavnikov ZDA, torej ali bodo tukaj sprejete resnične zaveze ali samo izjave in če bodo sprejete zaveze, v kakšni obliki. Hvala lepa, gospod Weidenholzer. Äh, Hvala lepa za vaša pojasnila. No, če to primerjamo z situacijo iz pred uh, nekaj mesecev, lahko ugotavljamo, da je prišlo do napredka, podrobnosti dogovora ne poznamo, tako da ne, ne vemo natančno, kakšnim zahtevam ustreza. No, pomembno je predvsem to, da poskrbimo za pravno gotovost, to ste nam zagotovili. Skratka, rezultat mora pravno zdržati, potem Postavlja se tudi vprašanje, kakšen značaj bo imel, ima ta eh, dogovor. Izmenjava pisem je precej šibek inštrument. Kako bomo lahko kasneje vse skupaj dokazali? Ampak seveda, in seveda mora biti tudi vse eh, skupaj usklajeno z uredbo o varstvu podatkov. Upam, da vam bo uspelo pri pogovorjih upoštevati vse te točke. Ne vem, ali bo ameriška stran pripravljena vse to sprejeti. Tukaj že imam določene eh, dvome. In če vse skupaj ne bi delovalo, ali imate kakšen načrt B, kaj se bo potem zgodilo? Mislim, da je to tukaj zelo relevantno vprašanje. Hvala, gospod Popesagilar. Gracias, señor presidente, y me sumo también. Hvala lepa. Tudi jaz menim, da je ta izmenjava stališč izredno koristna, glede na to, da se pogajanja še v toku. No, se pa strinjam tudi z določenimi pomisleki, ki so bili izraženi. Zanima me, če bi lahko povedali nekaj o naslednjih dveh točkah. Namreč, ko gre za spoštovanje rezultatov teh pogajanj, ko gre za vzpostavitev novega mehanizma varnega pristana. Um, no, leto 2016 je volilno leto v ZDA in uh, tukaj sedaj govorimo o izmenjavi pisem z nekim predsedstvom, ki se mu letos izteče mandat. Poleg tega pa je do te trenutne administracije sovražen tudi kongres. Potem drugič, um, ko gre za kršitev eh, sporazuma varnega prestana, ni gre, pristana, ne gre samo za kršitev pravic uh, eh, organizacije, ampak tudi za kršitve pravic posameznikom. Um, torej, eh, tukaj je treba zagotoviti zaščito interesov tako podjetij, kako tudi posameznikov. Kakšne, kakšne jamstva tukaj predvidevate? Hvala, gospa Gomez. Yeah, well, Hvala lepa. Gospa komisarka, razumem, da ste v težkem položaju. Trenutna situacija je zelo težka, gre za kršitve naše zakonodaje in kljub vsem tem problemom, se morate skušati dogovoriti o nečem boljšem, kar bo vzdržalo pred sodiščem. No, seveda se hudič tukaj skriva v podrobnosti, kot so rekli že številni kolegi. Mene zanima, kako je s to idejo ombudsmana. Kakšne, kakšne pristojnosti bo imel ta človek? Eh, tudi ko gre za naše države članice in za njihove obveščevalne službe. Naše države prepuščajo obveščevalnim službam, da upravljajo umazano delo na zahtevo ameriških uh, oblasti. Uh, videli smo že številne takšne primere, ravno smo dobili poročilo agencije FRA, ki poroča o tem, da ni nobenega demokratičnega nadzora v številnih državah, vključno za mojo državo. Dejansko bi tukaj morala eh, komisija biti bolj aktivna ali pa kakšen drug organ. In na to se nanaša moje vprašanje. Eh, no, eh, rekli ste, da trenutno ta dogovor temeljina izmenjavi pisem sprašujem se tudi, ali bodo naše lastne države članice um, sprejele zavezujočnost tega sporazuma, tudi če bodo ta pisma podpisali Juncker, uh, Obama ali pa kdorkoli že pač. Hvala lepa, na kratko še pridem, pridem zaključimo, gospa komisarka. Številni so postavili vprašanja v zvezi z učinkovitostjo tega sporazuma. Eh, no, eh, jutri boste predstavili predlog kolegijev komisar, komisarjev. Eh, seveda vsak ocenjuje to, kar je bilo sedaj povedano, recimo ni jasno, kakšne, kakšne so vloge tega ombudsmana. Eh, vedno znova so o tem spraševali poslanci, eh, govornikov ne bom več sprejemal, nikogar drugega več ni bilo na seznamu. Niste bili na seznamu. No, I'm just going to just quickly finish what I was saying. And, um, Prosim, bodite potrpežljivi, naj eh, končam to, kar sem začel. Eh, jaz imam dva predloga. Eh, tako bi pomagali komisiji, pa tudi nam. Morda bi lahko imeli posebno predstavitev z visokimi predstavniki, tako ameriške, kako tudi evropske strani, tako da bi na odprt in transparenten način slišali, kakšne so ocene teh orodij. Torej, če gre za tega ombudsmana, eh, zakaj tukaj gre, ali bodo posameznikom pomagali pri sodnih pritožbah ali kako. In pa še nekaj, potrebujemo nekakšen politični zagon, če želimo pomagati komisiji in pa nam samim. Tukaj gre za zelo čuden postopek, e, to ni mednarodni sporazum, e, je nekakšen čuden hibridni sporazum. E, tako da bi predlagal morda takšno predstavitev, to bom predlagal tudi koordinatorjem jutri. Komisarka, če bi lahko prosim odgovorili na uh, eh, vprašanje. Mikrofon je vključen. Ladies and gentlemen, what, what happens here? I, I expected that you will. Kolegi in kolegice. Ja, pričakovala sem, da se vam moj opis ne bo zdel um, dovolj podroben. Že na začetku sem povedala, da bo opis splošen. Nekateri izmed vami ste pravniki in pravniki vedno želijo videti um, točno besedilo, kajti seveda se hudič skriva v podrobnostih. Tako da se opravičujem, da sem vam. Uh, ponudila samo te splošne informacije, v tem trenutku vam ne morem povedati več podrobnosti, eh, skušala pa bom odgovoriti na eh, to, kar eh, lahko odgovorim. Spraševali ste me o tem, ali, ali zaupamo našim sogovornikom, torej ZDA. No, jaz bi tukaj rekla, seveda moramo zaupati, na drugi strani pa moramo seveda tudi preverjati. Zlasti, ko gre za ta eh, omejevanja dostopa do podatkov naših obveševalnih služb, smo zahtevali zelo podrobne opise omejitev, kakor izhajajo iz eh, njihove nacionalne zakonodaje. Te omejitve so zapisane v predsedniški direktivi 28, ki jasno določa izjeme, ob katerih je nacionalnim vaševalnim službam omogočen dostop do podatkov. Torej, tukaj smo dobili zelo podroben opis teh izjem, omejitev, uh, in eh, jasen opis tega, kaj razumejo ameriški sogovorniki pod besedama um, necessary and proportionally. Tako da to lahko obe strani razumeta na različne načine. Sedaj imamo torej ta opis, zelo podroben opis, podrobno besedilo o usmerjenem in prilagojenem dostopu, ki ima prednost pred eh, splošnim dostopom, do katerega lahko prav tako pride in v zelo redkih okoliščinah, torej pod tremi, eh, v treh primerjih. Če uh, usmerjen eh, in prilagojen dostop tehnično ni, iz, uh, ni izvedljiv ali če obstaja kakšen nevaren trend, ki potrebuje več kot jasno usmerjen dostop do podatkov. Uh, naše ameriške sogovornike smo opozorili na to, da mora biti um, ta usmerjeni dostop mora imeti prednost pred splošnim dostopom. Zato smo zahtevali te podrobne opise strani ameriških partnerjev. No, ampak ta opis je eno. Druga stvar pa je, kako nam je omogočeno vse skupaj preverjati. Zato sem na začetku zelo jasno povedala, da je tukaj treba sprejeti jasne zaveze komisije, Ehm, mi bomo vse skupaj eh, stalno preverjali s pomočjo tudi letnih poročil, eh, katerim, eh, letnega poročila, kateremu bodo prispevale tudi nacionalne obveščevalne agencije, sodelovali bomo tudi z, podjetjem, z podjetji, ki bodo poročala o številu zahtev po dostopu o podatku, uporabljali bomo tudi druge kanale, recimo poročila medijev poročila nevladnih organizacij, civilne družbe. S temi predstavniki sem se tudi strinja, eh, sem se tudi sestala, ko sem bila v Washingtonu in eh, tudi z njimi smo se pogovarjali o vprašanju dostopa do podatkov. Torej, to vprašanje je najbolj zapleteno. Eh, ko gre za obveščevalne službe, za tajne službe, je njihova zna glavna značilnost ta, da so tajne in ne morejo uh, Eh, poročati o konkretnih primerjih, kjer bi lahko mi ocenjevali, ali je bilo zagotovljeno načelu sorazmernosti in nujnosti. Zato smo pozdravili to pobudo, da bi um, imeli to uh, eh, neutralno osebo, ombudsmana, ki bi bil nekdo visoko v hierarhiji ameriške administracije. Prav tako je treba izpolniti zahtevo, da je ta oseba um, neodvisna pri svojem delovanju, da ima pooblastila uh, za to, da lahko zahteva od obveščevalnih služb informacije o konkretnih primerjih. Trenutno še potekajo pogovori z ameriško stranjo. Uh, kaj ti ta um, ombudsman je. Bil, je pravzaprav nedavno predlag, um, je, mm, ustanova ombudsmana je bila šele nedavno predlagana kot možnost. Tako da moramo vse skupaj preučiti, ampak uh, Lahko vam zagotovim, da želimo ombudsmana z polnimi pristojnostmi in z močnimi pravnimi pooblastili za odzivanje na pritožbe posameznikov. Um, torej, to mora biti nekdo, ki mm, mora preučiti, kdaj je bila nekomu kršena. Uh, zasebnost in pa varn, varstvo osebnih podatkov. No, kar se tiče varnega pristana, no, pravzaprav mehanizma ne bi želela imenovati na ta način. Za novo ureditev bi želeli najti tudi novo ime. Iz sodbe sodišča je kristalno jasno, da potrebujemo drugačno ureditev, da torej moramo začeti znova in bolje opraviti nalogo. Pri tem nam je sodba sodišča zelo pomembno vodilo. Zakaj? Zato, ker gre za velike količine podatkov, ki so prenešeni iz ZDA v EU in obratno. Zato je treba poiskati bolj varno in robustno ureditev. Potem poprašali ste tudi o tem, ali počnemo podobno v primeru drugih tretjih držav. Eh, seveda, ko ocenjujemo eh, sorazmernost, eh, torej ali je njihova zaščita primerljiva s to v Evropski uniji, seveda moramo to preveriti. Zato skušamo tudi strani ameriških partnerjev um, dobiti močne, pravno zavezujoče um, zaveze, da bo do na ameriškem teritoriju veljale varovalke, uh, ki bodo ocenjene kot ekvivalentne našim. Uh, namreč to je jasno zahtevala sodba sodišča. se pravi, tukaj ne gre za identično zaščito. Smo v težkem položaju. Povezati moramo dva pravna sistema, ki se med seboj močno razlikujeta. Skušamo pa ob tem poskrbeti za dovolj močna jamstva, s pomočjo katerih bomo lahko sprejeli primerne odločitve o primernosti, sorazmernosti obravnave podatkov tudi strani ameriških partnerjev. Eh, zaprosili smo, torej zato smo ameriške partnerje zaprosili za pravno zavezujoča zagotovila. Številni ste eh, izpostavili, da pisma niso dovolj močna zagotovila, ampak moram vas opozoriti na strukturo dokumentov, ki jih bo vseboval ta sistem. Namreč, kot komisija tukaj zastavljamo jasne zahteve, na katere se morajo odzvati uh, ameriški organi. Um, tukaj gre za pisma, ki jih uh, je podpisala mm, najvišja. Eh, oseba v hierarhiji in ta pisma bomo mi razumeli kot pravno zavezujoča. Nekateri ste omenili tudi volitve v ZDA. No, tukaj moram reči, da nimamo druge možnosti, kot da tukaj skušamo zagotoviti kontinuiteto. Če ne, bomo morali pač eh, suspendirati novi sistem, to je jasno. No, ampak sedaj sodelujemo s trenutno administracijo, mislim, da je naš postopek dober, zahtevamo pač eh, eh, zagotovila, podpise eh, z najvič, najvišjih ravni ameriške hierarhije. No in potem še ta unilateralna odločitev komisije, Ehm, torej, eh, ta bo sprejeta v kolegiju komisarjev. Eh, če bodo komisari predlog ehm, seveda podprli in lahko mi verjamete, da bo to ena izmed najtežjih odločitev te komisije, kajti s tem bomo morali prevzeti del odgovornosti za to, kaj se bo dogajalo na drugi strani Atlantika. Ampak to odločitev nujno potrebujemo in ta bo pač morala temeljiti na zaupanju. Spet dodajam, da gre tukaj za zaupanje, ki ga je seveda treba tudi preverjati. Gospa Zibel je vprašala, čigava je pristojnost, je to zvezdna ali državna pristojnost, smo na zvezdni eh, ravni in. ombudsman mora biti en za celotno zvezdno raven. Glede predloga zakona o dostopu do pravnih sredstev, upamo, da bo ta sprejet k malu. Vem, da je to sedaj odvisno tudi od sporozuma o komercialni izmenjavi podatkov in kot veste, je s tem povezan tudi krovni sporazum, smo v težki situaciji in eh, pripričana sem, vsaj upam, da bo predlog zakona o dostopu do pravnih sredstev k malu sprejet. Nekateri ste vprašali, komu je ta namenjen. Ne bo pokrival zgolj državljanov in državljank Evropske unije, ampak bo veljal tudi za državljanje tretjih držav. Vem, da je pravna služba parlamenta pripravila mnenje, na to mnenje se bomo odzvali, ampak potrebujemo nekaj več časa za pripravo odziva. Glede omejitev, menim, da sem se že odzvala na vaše vprašanja. Prizadevamo si za čim natančnejšo ubeseditev teh omejitev. ki bodo veljala za specifične dogovore o varnem pristanu. Naj še enkrat ponovim, da bo potem eh, v praksi eh, ugotovljeno, kako sistem deluje. Če sistem ne bo deloval, bomo imeli klauzulo o začasni prekinitvi izvajanja, ki bo imela točno določene pogoje, ko sistem ne deluje, ko američani ne izpolnjujejo svojih zavez, potem lahko zamrznemo delovanje tega dogovora. Prosili ste za boljši opis, natančnejši opis postopka in postopkov v zvezi s pritožbami. Kot sem dejala, bo prva možnost ta, da državljani stopijo v stik s podjetji samimi. Velika večina tovrstnih eh, pritožb se razreši na ravni podjetij po naših podatkih. Če pa ta postopek ne bo uspešen, bodo Eh, organi za varstvo podatkov imeli bomo eno vlogo, imeli bomo tudi možnost alternativnega reševanja sporov na ameriškem ozemlju, pa bo zvezdni eh, odbor oziroma zvezdna komisija za trgovino tisti organ, ki bo pokrival pritožbe. Nekateri ste vprašali tudi, eh, kaj velja pri neodvisnosti FTC-ja. -ja mi nimamo pristojnosti, da bi posegali v njihove pristojnosti, oni obravnavajo v, eh, predvsem strateške zadeve, ne pa posamične pritožbe. Če FTC ne bo obravnaval pritožbe, potem bo to naredil eh, arbitražni panel, ki je zadnja možnost, možnost v sili. Je pa to zadeva, ki jo moramo še obravnavati, zato ker moramo doreči nekatere podrobnosti. Ali sem pozabila na kakšno vprašanje? No, medtem ko iščeš eh, po zapiskih vera, bi rad prosil tolmače še za nekaj minut časa. Gospod Enfeld ima še dopolnilno vprašanje. Na to pa še gospod Lebreton. Izvolite, gospod Inetfeld. Na kratko, ne vem, sliši se vse skupaj, kot da smo vse skupaj že slišali. Takrat, ko smo se pogovarjali o sporazumu o PNR z ZDA, eh, ZDA so ponujale nekakšne ukrepe, zaveze, to je bilo podobno tem eh, pisnim zavezam takrat to ni bilo dovolj, sodišče je to zavrnilo. Prosim, ne smemo ponavljati napak. Če je treba narediti kakšno napako, potem naj bo vsaj nova. Vedeti moramo, kakšen je pravni status vsega tega. No, vemo, da obstaja razlika med undertaking in written uh, assurance. Ne vem točno, kakšna je, ampak obstaja. Gospod Lebreton. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi tolmačem in tolmačkam. Zelo pomembno je, da ste danes eh, tukaj z nami, gospa komisarka. Sodba eh, sodišča, o kateri je govora, je pokazala, eh, kakšno napako je naredila institucija, ki jo zastopate. Dobro je, da ste z nami danes. Ne vem, sam sem zaskrbljen. Najprej smo na komisijo s prstom pokazali, zato ker je bila preveč optimistična. Dosegli ste zgolj uh, izmenjavo eh, pisem, izmenjavo diplomatskih not in po mojem mnenju to ni dovolj. Po mojem mnenju je to država, gospa komisarka, ki je sicer naša partnerica, ampak ki izvaja množični nadzor. Če ne bomo imeli eh, pravega ameriškega zakona, pravega akta, potem bom sam še vedno poln pomislekov. Bil sem v Beli hiši, tekom parlamentarne misije sem se srečal eh, s predstavniki ameriških oblasti. Govorili smo tudi o tem, seveda se nisem srečal s predsednikom eh, Obamo, ampak niso bili pripravljeni na sodelovanje. Govorili so o Ameriki, o njihovi suverenosti in eh, mislim, da ne moremo pritiskati na njih. Tako se vsaj zdi z njim. To je moje vprašanje, gospa komisarka. A žrtvujete našo varstvo eh, podatkov? Ali to žrtvujete zato, ker želite podpisati eh, TTIP? Vera, se želiš eh, odzvati, še kaj povedati? Najlepša hvala še enkrat tolmačem, da so z nami ostali še nekaj minut. Vera, izvoli, če želiš podati končne sklepe, tako da bomo lahko zaključili s to sejo. Naj odgovorim na zadnje vprašanje. Ne, ne žrtvujemo varstva osebnih podatkov. Mislim, da bi se samo ponavljala, če bi še enkrat rekla, da je naš glavni cilj ta, da zaščitimo podatke, da zagotovimo ekvivalenco varstva podatkov tudi v ZDA zato ker pač nimamo pravnih pristojnosti na ameriškem ozemlju. Zato, moramo, uh, zato moramo zaupati ameriškim oblastem. Oni so tisti, ki morajo zagotoviti varovalke, uh, ki morajo sprejeti določene zaveze. Ne vem, a se vam je zdelo, da so bila pogajanja preprosta? Ne, ravno obratno. Zelo zahtevna so bila in so še vedno po takšnih težkih pogajanjih pa še vedno pravim, da je potrebno tudi zaupanje. Zaupanje na eni strani, jasna pravila na drugi strani. Ta pravila nam morajo omogočati dovolj manevrskega prostora, da bomo lahko nadzirali situacijo tam na eh, drugi strani luže, da bomo lahko zagotovili, da obstaja ustreza raven eh, varstva podatkov. Če to v praksi ne bo delovalo in eh, bomo videli, kaj se bo zgodilo, potrebujemo seveda nekaj časa, sem pripravljena eh, predlagati prekinitev izvajanja takšnega sistema. Sistem mora biti robusten, močan. Sistem ne sme biti nekakšna past za evropske podatke. Peter, Najlepša hvala, Vera. To je izjemna situacija. Komisija ima to vlogo, eh, pogovarjate se o teh zadevah z ZDA, eh, nič od tega še ni v pisni obliki, eh, o tem bo jutri govoril kolegi, ampak mislim, da se številni ljudje tukaj v dvorani strinjajo. Smo pa zaskrbljeni, zato ker želimo vedeti, o čem je govor, o čem se pogovarjate mislim, da vsi želimo sodelovati in to podpirajo večinoma vsi kolegi. To pova, pomaga pa potem seveda vam, zato ker eh, imate uh, vi nekakšen občutek pritiska, kar se tiče določenih predlogov, ki ste jih sedaj predstavili. Prosim, da nam eh, odpustite to cinično noto, zato uh, smo pozvali k prekinitvi leta 2014 in zato smo uh, sedaj pripravljeni sodelovati. O tem bomo govorili jutri na sestanku koordinatorjev. Hvala še enkrat za predstavitev. Eh, veliko sreče jutri ob predstavitvi kolegi, kolegiju. Hvala kolegi in kolegice za ustrajnost pri obeh delih sestanka. Lep večer.